je vnesla popravek v besedilo, ki ga je sprejel parlament, skladno s členom 231.4. Takšen popravek je sprejet, če v roku 24 ur po tej napovedi politična skupina ali pa skupina poslancev ne zahteva glasovanja o tem. Popravek je na voljo uh, spletne strani plenarnega zasedanja in naslov bo objavljen v zapisniku tega zasedanja. Gremo naprej.